Nadaljujemo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Kdo ugovarja? Ne. Dobili smo predlog skupine ELS. Teres Rosati.